zapisnik tega zasedanja. Prva točka na popovdanskem dnevnem redu današnjega zasedanja pa je ustno vprašanje svetu glede vzpostavitve skupnega programa Evropske unije za ponovno naselitev.